Uh, have probably not. Kolegi in kolegice, kot ste verjetno opazili, je danes uh, dan Evropske unije za boj proti trgovanju in trgovini z ljudmi. V veselje in čast mi je, da predsedujem današnji seji skupaj s kolegom Joaom Pimento Lopešem, ki je podpredsednik odbora za pravice žensk in enakost spolov. pozdravila bom tudi komisarja Avramopolasa, ki se nam bo pridružil pozneje. To točko so naši koordinatorji umestili na dnevni red eh, ob pravem času. Današnji dan nas namreč opominja na to, da je trgovina z ljudmi resna kršitev človekovih pravic. Leta 2011 je Evropska unija sprejela direktivo 2011-36 za boj proti trgovini z ljudmi obenem pa smo jo okrepili strategijo Evropske unije 2012-2016 in s poročilom komisije v letu 2017. Direktiva in drugi dokumenti vključujejo vrsto ukrepov za celovit pristop. Rada bi spomnila na zgolj en sam element. Rada bi izpostavila pomen izvajanja in spoštovanja standardov iz direktive za boj proti trgovini z ljudmi na področju boja proti nekaznovanosti storilcev. Odbor Libe je že večkrat prosil države članice, da kriminalizirajo tiste, ki uporabljajo storitve žrtev trgovine z ljudmi. In to bi rada še enkrat ponovila. Na zadnje smo se o teh zadevah pogovarjali na skupni javni predstavitvi o trgovini z ženskami in uh, otroki v kontekstu migracij, o novem suženstvu naših časov 21. junija letos. Ampak treba je spomniti na to, da ne govorimo zgolj o migracijah in o uh, tovrstnih vprašanjih. Do trgovine z ljudmi prihaja tudi znotraj, znotraj Evropske unije in to vpliva na državljane Evropske unije. Več priporočil je v pripravi za to, da bi povečali našo ozaveščenost o trgovini z ljudmi in ugotovili, če so naši ukrepi uspešni ali ne. Do konca leta naj bi dobili poročila komisije v skladu s 23. členom, pa tudi poročilo v napredku v skladu z 20. členom o direktivi o boju proti trgovini z ljudmi. Današnji sestanek je posvečen uh, ukrepom na podlagi spolov v uh, boju proti trgovini z ljudmi, tako bomo bolje razumeli ta pojav. To študijo je pripravil, pripravil Evropski inštitut za enakost spolo. Preden predamo besedo gostom, bi rada prosila Joa Pimento Lopeša, podpredsednika odbora FEM, za nekaj uvodnih besed. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi govoril v maternem jeziku in se zahvalil vsem, ki ste danes tukaj prisotni. Hvala za to priložnost, hvala za organizacijo predstavitve na temo trgovine z ljudmi. Zavedamo se povezave med trgovino z ljudmi in organiziranim kriminalom in to nas skrbi. uporablja se izseljevanje in eh, ponavadi so žrtve ženske in otroki, pa tudi moški, ki prihajajo iz zranljivih skupin. Na tem smo delali, zbiramo informacije in ugotovili smo, da so ženske in otroci eh, nesorazmerno pogosto žrtev trgovine z ljudmi. S tem je povezano tudi vprašanje nasilja nad ženskami. ki se jih pogosto tudi spolno izkorišča. Pred tem sestankom sem raziskoval to temo in Evropska komisija na svojih spletnih straneh nudi informacije in podatke, ki se na prvi pogled zdijo kontradiktorne. Ena spletna stran, na primer, pravi, da 80 odstotkov trgovine z ljudmi povezujemo s prostitucijo in eh, spolnim izkoriščanjem. Druga stran govori o 70 odstotkih. 70 odstotkih eh, primerov trgovine z ljudmi, ki eh, bi se naj izvajala za potrebe prisilnega dela. Mislim, da so tiste prve številke zane, bolj zanesljive. Spolno izkoriščanje je glavno gonilo trgovine z ljudmi. 95 odstotkov ženskih žrtev trgovine z ljudmi, 95 odstotkov žensk, ki so predmet trgovine z ljudmi, se znajde v tej situaciji zaradi spolnega izkoriščanja. Seveda moramo na celoto gledati v povezavi z organiziranim kriminalom. E, to pomeni tudi pranje denarja in druga kazniva dejanja, druge kaznive dejavnosti. To razpravo o spolnem izkoriščanju, o trgovini z ljudmi moramo povezati z bolj celovitim odgovorom, ki ga lahko oblikujemo kot Evropska unija. In to v okviru širšega boja proti prostituciji. Na ta način lahko poskušamo reševati problematiko trgovine z ljudmi. Vedno več je socialne izključenosti, neenakosti ljudje, ki so že ranljivi, pristanejo v še ranljivejši situaciji. Toliko uvodoma z moje strani. Upam, da bo današnja razprava produktivna. Okay. Okay, Najlepša hvala. Hvala za zanimiv uvodni nagovor. Sedaj pa želim besedo predati dr. Miri Vasiljadu, ki je koordinatorica Evropske unije za boj proti trgovini z ljudmi. Najlepša hvala, hvala, da, še, da ste danes, danes z nami in hvala obema predsedujočima obeh odborov za to razpravo, za to predstavitev. Evropski parlament je zelo ambiciozen na tem področju in rada bi se vam vsem toplo zahvalila. Danes obeležujemo 12. Eh, dan Evropske unije za boj proti trgovini z ljudmi. Gre za tisoče moških in žensk, ki se jih prodaja na trgu za izkoriščanje in eh, za izživljanje. Pogovarjamo se o zelo resni obliki organiziranega kriminala, kjer gre ob enem tudi za Eh, kršitev človekovih pravic. Hvala Evropskemu inštitutu za enakost spolov, za eh, njihovo pomoč, za pripravo njihove študije. Eh, to je konkretni rezultat našega dela. Podpisali smo skupno izjavo desetih agencij Evropske unije, ki se skupaj borijo proti trgovini z ljudmi. Hvala. Zaveza k boju proti trgovini z ljudmi je zelo jasna. Že leta 2013 smo izpostavili to trgovino kot obliko strukturnega nasilja eh, nad ženskami in deklicami. Ta eh, strategija eh, uvaja pravno zahtevo za države članice, da se borijo proti tej problematiki. Gre torej za pravno zavezo. Začnemo pri ranljivosti žrtev, pri ob, nadaljujemo z oblikami izkoriščanja in poskušamo ustaviti eh, storilce. To se odraža tudi v dokumentu iz leta 2017, ker najdemo prednostne naloge, ki sem jih v preteklosti že eh, predstavila v tem parlamentu. Leta 2016 smo pripravili študijo o eh, razsežnosti spola v trgovini z ljudmi. Kot smo videli, je škoda zelo specifična glede na spol zato ker se ženske in deklice uh, izkorišča, uh, brutalno napada, uh, gre za uh, učinek na področju uh, duševnega zdravja, telesnega zdravja in uh, tako naprej, zaradi spolnega izkoriščanja. Izvajati moramo zakonodajo uh, in upoštevati to razsežnost spola in uh, to najdemo tudi v uh, poročilu. Hvala. Uh, predsedujočemu, da je izpostavil podatke. Imamo podatke iz 2014. 67 odstotkov vseh žrtev je bilo eh, žrtev zaradi spolnega izkoriščanja. Eh, večina je bila ženski in deklic. Poznamo cene, ampak komisija bo eh, konec leta pripravila konkretne podatke o registriranih žrtvah. Ne bo šlo zgolj za ocene, kar se tiče različnih oblik izkoriščanja. Je pa dejstvo, da je to zločin ki prizadene največ žensk in deklic. Zaradi spolnega izkoriščanja eh, je treba to povezati tudi z eh, neformalnimi migracijskimi eh, potmi. Mednarodne organizacije kažejo, da je prišlo do 600 odstotnega povečanja takšnih primerjev leta 2014 naprej in to potrjujejo tudi druge številke. Trgovina z ljudmi se izvaja uh, vedno bolj pogosto, ne rešujemo pa je, rešujemo druge oblike izkoriščanja, ne pa spolnega izkoriščanja in to zaradi različnih razlogov. Zahvaljujem se temu parlamentu za to, da izpostavlja eh, vse te uh, žrtve in da jih ne marginalizira. Ne smemo vzpostaviti hierarhije žrtev. Ni podatkov o tem, da bi naj zmanjšali pogostost eh, eh, trgovine eh, zaradi spolnega izkoriščanja. Nažalost. Mreže organiziranega kriminala so vedno bolj fleksibilne, na nove načine vabijo žrtve v svojo mrežo. Pogosto je izkoriščanje povezano z neenakostjo in uh, trgovina z ljudmi, to temeli, torej temeli tudi na popraševanju. To pravi Europol, ne jaz. V, nekih, v nekaterih državah članicah pravni sistem omogoča uh, trgovcem z ljudmi, da izkoriščajo uh, žrtve lažje. Vse žrtve moramo identificirati in jim moramo omogočiti dostop do pomoči in podpore. Nažalost, vemo tudi, ko smo opravili eh, revizijo politike na tem področju, da je komisija predstavila pregled eh, financiranih projektov od leta 2003 naprej, razen migracijske krize. In v povprečju je komisija imela dvakrat višje, eh, višja finančna sredstva eh, za področje izkoriščanja za prisilno delo, kot za področje izkoriščanja zaradi spolnih razlogov še naprej moramo nadaljevati eh, z našim delom, ampak ne smemo pustiti ob strani eh, žrtev spolnega izkoriščanja. Do trgovine eh, prihaja zaradi tega, ker so ljudje ranljivi. To slišimo, ampak to je preveč preprost razlog. Do trgovine prihaja zaradi denarja, zaradi tega, ker so nekateri ljudje pripravljeni izkoristiti ranljivost drugih. Če jim vzamemo dohodek, če damo te trgovce na stran, potem eh, trgovine ne bo več. Imeli bomo ranljive ljudi, ne bomo pa imeli trgovine. Pred pol ure je bilo eh, objavljeno poročilo o e, trgovini z otroki v Evropski uniji in lahko ga citiram. Trgovina z mladoletniki je zelo profitabilna. Kriminalci namreč vedo, da e, so klienti za mene so to posiljevalci, klienti eh, pripravljeni plačati več za mladoletnike kot za odrasle. Pravijo, da eh, so ljudje torej pripravljeni plačati več za posilstvo otrok. In to je poročilo, ki je bilo objavljeno pred pol, eh, pol ure. Nekateri otroci so stari sedem let. In zato smo danes tukaj. Pomembno je, da se proti temu borimo. Gre za pravno obvezo, preprečevati moramo te zločine, zato ker eh, imamo moralno in pravno uh, obveznost uh, za ta boj. Kaznovati je treba ljudi in uh, končati to kulturo nekaznovanosti. Posiljevalec, uh, ki je posilil sedemletno deklico, kje je? Zato je plačal veliko denarja, ampak kje je? To kulturo nekaznovanosti je treba izkoreniniti. Leta 2016 je komisija poročala o tem, da v številnih držav članicah ni nezakonito uporabljati ali kupovati storitev, eh, kljub temu, da veš, da je oseba žrtev trgovine z ljudmi. Glavna prednostna naloga eh, komisije je, da spodbuja države članice, da vsaj kriminalizirajo tiste, ki redno oziroma pogosto uporabljajo takšne storitve žrtev trgovine z ljudmi. Ali ste kdaj videli, da bi kdo sedemletnico zamenjal za nekoga, ki je pripravljen sodelovati v takšni eh, spolni dejavnosti? Nespremljivo je, da se to dogaja nesprejemljivo je reči, da če je nekdo ranljiv, da se pričakuje, da bodo eh, ti ljudje izkoriščeni. Pričakujemo, da to, da si eh, ranljiv, pomeni, da eh, te bodo tudi izkoristili. To je nesprejemljivo, obžalovanja vredno, obrniti je treba to paradigmo in se boriti proti uporabnikom, klientom teh storitev uporabnikom eh, in tistim, ki zlorabljajo eh, osebe, tudi proti poseljevalcem. Zakonodaja je najboljši način, da to naredimo. Zato smo tesno sodelovali z Evropskim inštitutom za enako spolo in še enkrat bi se jim rada zahvalili za pripravo tega poročila. Nimamo izgovorov za to, da ne bi izvajali eh, direktive o boju proti trgovini z ljudmi. Eh, parlamentu se lahko zahvalimo za tako celovit instrument in upoštevati je treba eh, to razsežnost spola. In eh, vsi elementi kažejo, da je to delo, ki ga moramo upravljati. Hvala. Obrigado. Um... Najlepša hvala. Hvala, gospa Vasiljadu, za vaše besede. Sedaj pa bom besedo predal Virginiji Langbach, direktorici Evropskega instituta za enakost spolov. Ko sem poslušala današnja dejstva, sem si mislila, da morda jutri ali pa naslednji teden nekdo od nas ne bo našel naše ščirke, sestre, kolegice, študentke tam, kjer bi morala biti. Ne bomo vedeli, kje je, kaj se z njo dogaja. In še posebej sedaj v digitalni dobi vidimo, da je vedno več kibernetskega nasilja, vedno več trgovine z ljudmi poteka pred, prek takšnih orodij. Povezovanje, iskanje povezav in vabljenje Eh, v te mreže poteka prek eh, digitalnih platform in kot eh, smo slišali, moramo pripraviti nove ukrepe, zato ker se številke dvigajo in ne upadajo. Med registriranimi žrtvami je 95 odstotkov žensk in deklic. Ta grozna dejstva o mladoletnikih pa še bolj izpostavljajo resnost te problematike. Kot smo slišali, smo direktori agenciji podpisali zavezo iz drugega kroga eh, v zvezi z direktivo za boj proti eh, trgovini z ljudmi. In tako kot poročilo, ki smo ga pripravili, je to povezano eh, z ozaveščanjem. Želeli smo pokazati, kako pomemben je ta vidik spola. Pogosto je to namreč povezano z neenakostjo, z močjo, z dejstvi, ki so eh, del nasilja na podlagi spola. In tega ne smemo pozabiti. Ko smo analizirali to področje eh, z vidika žrtve in ko naprimer sodelujemo z Europolom, eh, se oni ukvarjajo s kazenskim pravom, s kupci oziroma posiljevalci, kot je dejala Mirja. Mi pa poskušamo ugotoviti, kaj je treba narediti za to, da bi bolje izvajali obe direktivi, direktivo o boju proti uh, trgovini z ljudmi in direktivo o pravicah uh, žrtev. Naš sklep je, da moramo oba dokumenta uporabljati dopolnilno. V nekaterih vidikih eh, so nekateri elementi jasno definirani v direktivi za boj proti trgovini z ljudmi, na to pa v direktivi uh, o e, pravicah žrtev, vidimo, da lahko e, tam najdemo smernice za države članice. Imamo naprimer specifična tveganja in ranljivosti žensk, e, obenem pa imamo pristojne organe. Direktiva o boju proti trgovini z ljudmi zahteva sodelovanje podpornih organizacij, to so organizacije žensk, eh, organizacije civilne družbe, eh, ki poznajo stanje na terenu. Javni organi pa ponavadi ne razpolagajo s takšnimi informacijami. In te organizacije dobro poznajo eh, zadeve. Kot smo že slišali, je veliko teh vidikov povezanih z neenakostjo zaradi pripadnosti določenemu spolu. Če imamo žrtev in izvedemo intervjuje ali pa naprimer se žrtev sreča s policijo eh, ali pa z drugimi organi, eh, žrtvam ti pogosto ne verjamejo. Nimamo pravega sistema. Potrebujemo nekoga, ki uokviri ta kontekst, ki eh, prek analize, prek preiskave, prek zagotavljanja podpore žrtvam zagotovi uvid v določen primer, še posebej, če gre za mladoletnike. In eh, direktiva za eh, obojo proti trgovini z ljudmi ima eh, to podporno komponento. Druga direktiva pa, naprimer, svetuje, kakšno usposabljanje bi naj izvajali, naprimer. dotaknila sem se intervjujev. Eden od največjih eh, izzivov, ki smo jih eh, identificirali, ko smo se pogovarjali o tem, kako eh, sta ti direktivi povezani, smo ugotovili, da je največji izziv identifikacija zaradi več razlogov. Ne gre zgolj za to, da naši organi ponavadi so to policijski organi, pa tudi naprimer bolnišnice ali pa drugi organi, ne razpolagajo s specifičnim znanjem. Ugotoviti moramo, kako se intervjuji izvajajo, kako se zagotavljajo smernice, zlasti za otroke. V eh, poročilu imamo poseben del, ki se ukvarja eh, z otroki in eh, deklicami. Ne smemo traumatizirati žrtve, zato ker bi ponavljali naprimer ista vprašanja. Marsikje bi lahko zagotovili dodatne informacije, dodatne smernice državam članicam, kako takšne intervjuje izvajati ustrezno, tako da žrtev ustrezno podpremo. Govorimo tudi o posebnih potrebah, o vseh eh, različnih motnjah, eh, govorimo o psihološkem zdravju, o eh, nosečnosti, številne žrtve, ženske žrtve trgovine z ljudmi zanosijo. Dodana vrednost direktive o pravicah žrtev je ta, da zagotavlja smernice za države članice glede teh posebnih potreb. Treba jih je namreč opredeliti in upoštevati eh, materialne ter psihološke elemente. Eh, vse to je pomembno in temu se ne moremo izogniti. Govora je tudi o podpornih storitvah v eh, centrih za otroke. Naprimer, mladoletniki, ki so žrtev trgovine in ponovadi so to deklice, se soočajo s težavami, zato ker v številnih državah članicah organi uporabljajo navadne podporne centre, ampak otroci, ki so žrtve teh groznih, groznih primerov in eh, ki imajo takšne izkušnje, eh, si zaslužijo boljše pogoje. Zato države članice pozivamo k temu, da razvijajo dodatne pristojnosti, dodatne zmogljivosti in nudijo posebno podporo, poseben tip podpore eh, takšnim otrokom, takšnim žrtvam. Še en sklep smo oblikovali in sicer ker je eh, trgovina z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja oblika nasilja nad eh, ženskami in eh, deklicami, tega ne smemo analizirati zgolj z vidika trgovine z ljudmi. To je najpogostejša oblika trgovine z ljudmi, kar pomeni, da jo moramo povezati z vprašanjem nasilja nad ženskami. Vidimo, da Eh, imajo nekatere države članice strategijo za boj proti nasilju nad ženskami, ampak eh, nimajo ustreznih ukrepov za boj proti trgovini z, ljud, eh, z ljudmi. Trgovina zaradi spolnega izkoriščanja je oblika nasilja nad ženskami in to je treba povezati na nacionalni ravni. Na to identifikacijo pred nekaj eh, leti, pred letom in pol smo pripravili študijo na temo eh, stroškov nasilja nad ženskami. Stroški so izjemno visoki in te stroške bi lahko odpravili z ustreznimi preventivnimi ukrepi, če bi identificirali ženske, ki predstavljajo največje tveganje. S tem eh, ne bi zgolj reševali življenje ne bi zgolj izkoristili potencijala tistih, ki jih rešimo iz eh, krempljev trgovcev, ampak bi prihranili tudi ogromno sredstev. Identifikacija je včasih povezana z ranljivostjo, z revščino. Pri revščini ne gre zgolj za eh, prisilne zakonske zveze. Imamo, naprimer, Eh, specifične primere iz sesterskih agencij na pro, pra, področju pravosodja in notranjih zadev. Eden od razlogov je ta, da eh, se deklico prisili v eh, poroko z nekom, zato ker družina potrebuje denar in to velja tudi v Evropske unije. To ni v skladu z našimi načeli, to ni v skladu z našimi strategijami. Ranljive skupine, naprimer Romi, ali pa tudi tisti, ki prihajajo iz revnih družin, se soočajo s takšnimi situacijami. Obstajajo torej razlogi, na podlagi katerih bi lahko oblikovali bolj natančne načine identifikacije in eh, odpravljanja tveganja. Na zasedanju eh, sveta PNZ eh, je bila predstavljena pobuda o delovanju skupnosti na področju policijskih organov in prek takšnega delovanja skupnosti bi eh, lahko preprečili, da bi eh, številke rasle in bi jih lahko celo zmanjšali. Pravosodje in eh, dostop žrtev do pravnih sredstev je nekaj, kar smo vključili v precej veliko poglavje v poročilo. Večina žensk in eh, deklic, eh, ki so predmet eh, trgovine, je v velikih težavah, njihovo duševno, psihološko zdravje je v veliki nevarnosti, ponovadi ne zaupajo institucijam, so predmet ustrahovanja in številni drugi dejavniki nastopijo. če dobro pripravimo tiste, ki se z njimi ukvarjajo, uradnike eh, in naprimer in druge zaposlene in če primerjamo eh, število primerov, ki gredo pred sodišče s splošnimi primeri eh, pred sodišči, vidimo, da je število teh primerov zelo nizko, odstotek zelo nizek. Pogosto lahko eh, v zadevo poseže tudi eh, storilec, kar pomeni, da sam proces ni idealen. Izpiliti je treba eh, te postopke, zagotoviti seveda enako obravnavo, enakovredno obravnavo, ampak če obstajajo dvomi, je treba zaščititi žrtev, ker je to najboljše za človeka. pogosto so uh, velika težava stereotipi, ne zgolj zato, ker nekomu ne bi verjeli, ampak ker ljudje rečejo, da ta ženska pa to izkorišča za to ali ono. Tudi proti temu se je treba boriti. Kaj priporočamo? Uh, kazenski postopki so izjemno pomembni in kot je dejal podpredsednik odbora FEM, potrebujemo celovit pristop. Če se bo vse skupaj dogajalo zgolj v okviru enega ministerstva, se lahko primeri izgubijo. Enakost eh, spolov je tista, ki nas lahko vodi v pravo smer, najti pa moramo različne rešitve. Kazalniki so pomembni. Predlagali smo nekaj kazalnikov, ki bi jih lahko eh, uporabljali v eh, prihodnosti, če bomo imeli dovolj podatkov. In to bi bilo eh, na ravni Evropske unije dobro orodje, ki bi ga lahko uporabljali za spremljanje situacije. Na to pa bi lahko na tem tudi gradili, odvisno od naslednjih korakov, če bi seveda zbrali uh, zanesljive podatke. Tudi usposabljanje je izjemno pomembno, usposabljanje za uh, vse deležnike v uh, postopkih. To se mora začeti dogajati že danes, že jutri, zato ker vsak dan izgubljamo življenja. Na današnji dan uh, boja proti trgovini z ljudmi, je zelo pomembno, da eh, lahko Evropske unije pošljemo sporočilo. Um, uh, the... Najlepša hvala. Gospa Zdakova iz Združenih narodov, odgovorna za eh, boj proti trgovini z drogom in eh, drugim kaznjivim dejanjem, je prosila za besedo. Izvolite. Hvala lepa, veliko veselje mm, mi je, da sem lahko danes tukaj na dan boja proti trgovini z ljudmi. Želim vam poročati o ukrepih in politikah za odpravljanje tega problema. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje, v imenu ZN bi želela čestitati Evropskem inštitutu za enakost spolov, Evropski komisiji in pa uradu koordinatorja za trgovino za ljudmi za eh, predstavitev eh, tega aktualnega poročila o ukrepih za boj proti trgovini z ženskami. Želela bi se dotakniti treh točk, ki so povezane z tem poročilom. Prvič, zanesljivi podatki so bistvenega pomena, zato da bi se lahko soočili z problemom eh, trgovine z ljudmi. Kot je pokazalo tudi globalno poročilo OMSE o trgovini z ljudmi, kaže na to, da 70 odstotkov žrtev trgovine z ljudmi predstavljajo ženske in deklice. Pogosto so tudi žrtve spolnega izkoriščanja. No, zanesljivi podatki podatki pa kažejo na to, da moramo tukaj upoštevati tudi druge dejavnike. Naprimer, treba je boljše identificirati moške žrtve, potem potrebujemo tudi uh, pomoč tudi za moške žrtve uh, in uh, pozorni moramo. Biti tudi na druge dejavnike, ki predstavljajo grožnjo trgovine za ljudmi. E, specifični ukrepi morajo biti e, povezani z človekovimi pravicami, prilagojeni starostni skupini e, in upoštevati morajo ustrezne pristope. Agenda 2030 povezuje um, se povezuje tudi z cilji trajnostnega razvoja 5 in 6. Potem pomembna so tudi partnerstva, kakor je partnerstvo med EU eh, e in pa ZN. Um, imamo GLOACT, ki je globalni program za boj proti trgovanju z mladostniki. To skupaj financirajo EU, ZN in pa UNICEF. Eh, prav tako imamo koordinacijsko skupino eh, ICAT, ki se zauzema za celostni pristop k boju proti trgovini z ljudmi, predvsem gre za podporo žrtvam trgovine z ljudmi. Eh, o tem je govora tudi v tej publikaciji. Potem tudi kampanje, kot je Her Story, Other Story in pa druge kampanje, ki je um, pozivajo k ustreznim in spolu prilagojenim ukrepom, ko gre za boj proti nasilju nad ženskami in deklicami in boj proti trgovini z ljudmi. In to me privede do zadnje točke, kjer bi želela povdariti pomen uh, polnega sodelovanja tudi pri zagotavljanju varnosti in miru. Uh, Leto 2000, leta 2018 je Nobelovo nagrado za mir dobila Nadja Murat, ki se zauzema za dostojanstvo žrtev trgovine z ljudmi. To je veliko priznanje gospe Murat pri njenem boju proti spolnemu nasilju v konfliktih in proti. Um, Um, spolnem izkoriščanju kot vojnem orožju. Naj zaključim z čestitkami za objavo tega aktualnega in uporabnega dokumenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa sledi krok vprašanj in odgovor. Najprej dobi besedo gospa Bjork. Uh, uh, Hvala, zahvaljujem se obema uh, predsedujočima, gospe Vasiljado in Ege in drugim, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Sama se že dolgo ukvarjam z tem vprašanjem. Kakor veste, je parlament zahteval strategijo za boj proti trgovini z ljudmi. Tega nismo dobili in to je res obžalovanja vredno, kajti brez eh, strategije ne moremo imeti dolgoročnega načrtovanja. Tako da želim še enkrat podariti, da smo tukaj v parlamentu zahtevali strategijo. Potem, če si ogledamo problem trgovine z ljudmi. no, um, v lanskoletnem dokumentu smo imeli nekaj pomembnih elementov, ampak veliko pa je tudi povezovanja trgovine z ljudmi, izkoriščanja žensk, migracij in tako naprej. In tukaj moramo biti zelo previdni, kajti če bomo to začeli povezovati med seboj, potem se bodo hitro pojavile sile znotraj te hiše in pa zunaj te hiše, ki bodo skušali izkoriščiti teme migracij in pa uh, varnosti za to. No, danes je dobro, da smo se osredotočili na vidik eh, spola eh, pri ukrepih za boj proti trgovini z ljudmi. Moramo se ukvarjati predvsem z vprašanjem kazenskega pregona in pa preprečevanja um, takšnih dejanj. No, seveda pa eni strani vemo, kaj je treba storiti. In sicer se je treba ukvarjati z popraševanjem, treba je popraševanje zatreti, oziroma ponudbo je treba zapreti, eh, zatreti, eh, oprostite. Predvsem vemo, da se trguje z ženskami in eh, deklicami za namene spolnega izkoriščanja. O tem je treba jasno spregovoriti. In uh, ugotovimo lahko, da tam, kjer je veliko. Eh, na splošno velja, da tam, kjer je veliko prostitucije, obstajajo tudi eh, številni primeri spolnega izkoriščanja. V obeh državah, ki so legalizirale prostitucijo, smo ugotovili, da je vedno več spolnega izkoriščanja. Če legaliziraš prostitucijo, potem to poveča možnost, da izkoriščaš spolno ženske. Tukaj ni uh, druge poti. In tu potem pravimo, ne želimo napadati uh, eh, brodelov, brodelov in tako naprej. Uh, to je zelo problematična zadeva. Ja, res je to problematično, ampak. Uh, Spregovoriti je treba tudi o tem. Moramo jasno povedati, da tukaj ne gre za spolno svobodo, ampak gre za izkoriščanje moči, gre za neenakost in za to, da se izkorišča ranljive skupine. Ja, eh, torej, ko govorimo o kupcih in ponudnikih, tukaj moramo jasno govoriti o eh, zvodnikih in o eh, frajerjih. To je treba jasno povedati. Jaz uh, se zauzemam za nordijski sistem, kjer lahko uh, sicer legaliziraš ponudbo spolnih storitev, treba pa je kriminalizirati uh, eh, koriščanje spolnih uslug. In pa seveda je treba ob tem tudi raziskati, ali gre za posledico trgovine z ljudmi. Tudi na evropski ravni moramo podpreti kazenski pregon, ki se ukvarja z ponudbo, z raziskovanjem ponudbe na trgih. Nekatere države članice so že ukrepali na tem področju, nekatere pa še ne. In tiste, ki so tukaj že ukrepali, jih moramo podpirati na področju še večje učinkovitosti kazanskega pregona. In potem, ko gre za sodelovanje na globalni in mednarodni ravni, bi Evropska unija morala prevzeti večji del odgovornosti. Mi smo faktor privlačnosti, pri nas obstaja veliko povpraševanja in če govorimo o uh, ukrepih specifičnih za spremljanje, spol, moramo investirati predvsem v izobraževanje deklic in žensk. Predvsem moramo investirati v to, da se bodo deklice izobraževale. Ne vem, kakšna je danes poprečna starost izkoriščenih deklic, ampak včasih je bila 16, tako da najbolje se pred tem zaščitimo, če, že, če deklice ostanejo v šoli. Skratka, potrebujemo tudi globalno strategijo, še predtem pa moramo eh, pomesti pred lastnim pragom, moramo odpraviti nekaznovanost in treba je eh, okrniti popraševanje. <clears throat> Grazie, presidente. Gospa Činiči. Hvala lepa. Zahvaljujem se našim gostjem za delo in za njihovo predstavitev posvečate se zelo velikem, zelo velikemu problemu. Trgovino z ljudmi ponavadi vključuje kriminalce, tudi na mednarodni ravni. No, in ko gre za spolno izkoriščanje in za izkoriščanje žensk, deklic in otrok, je to ne samo zelo huda oblika nasilja nad ženskami. Gre za veliko več, gre za kršitev človekovih pravic. Kako se lahko soočimo z tem problemom? Najbolje, da pri tem uporabimo uh, sodni sistem in kazanski pregon. Omenili ste dve direktivi o trgovini za ljudmi in o pravicah žrtev. In mislim, da bi te direktive morali izvajati na usklajen način. Imamo dve direktivi in sedem držav članic, ki jih še ne izvajajo polno. In strinjam se tudi z mojo predhodno govornico. Zastavila bi še ena, eno vprašanje. Kako lahko poskrbimo za to, da bodo države uh, se bolje odrezale na področju izvajanja zakonodaje. Eh, no, potem imamo tudi Europol, ki skrbi za izmenjavo informacij. Ampak še vedno tukaj obstaja veliko prostora za izboljšave. Europol bi moral prevzeti ulogo koordinatorja. Če se želimo soočiti za problemom trgovine z ljudmi na mednarodni ravni. Pa še nekaj se mi zdi pomembno. No, jaz sem se ukvarjala s tem, preden sem postala evropska poslanka in sicer gre za uh, pravice otrok. Tukaj je spet uh, bistvenega pomena vprašanje pravice žrtev. Eh, nekako moramo imeti možnost takšne primere raziskati v skladi za zakonodajo, ampak v to zakonodajo morajo biti vključeni ukrepi za zaščito žrtev. Žrtvam je treba nuditi nujno podporo, no potem težko je tudi uh, identificirati storilce, No, uh, za identifikacijo žrtev je pristojna predvsem policija in morali bi jim dati več možnosti za identifikacijo žrtev. V Italiji smo vzpostavili sistem za podporo žrtvam, v to smo vključili lokalne skupnosti, uh, zdravs, zdravstvo uh, oziroma zdravstveno oskrbo. In predvsem je to problematično, ko govorimo o majhnih otrocih, tukaj moramo biti izredno odgovorni. Eh, ta problem je izredno občutljiv, žrtve zelo trpijo. Težko se soočiti z tem nasiljem, ki so mu bile izpostavljene žrtve. Se pravi, ni dovolj, da imamo samo ukrepe, ampak potrebujemo neko mrežo za podporo žrtvam. I understand that the uh, commissioner will uh, uh, be. Povedali so mi, da bo komisar kmalo prišel k nam, kaj ti končuje se seja, ker so razpravljali o razrešnici. Gospa Sipel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobro je, da imamo danes to razpravo. Po drugi strani pa me kar sram, smo v Evropski uniji v 21. stoletju in gospa Vasiljadu je ravno govoril, govorila o tem, da je vedno več eh, žensk in otrok, ki so žrtve spolnega izkoriščanja. To se mi zdi zastrašljivo in zastrašljivo se mi zdi, da se javna razprava ob tem osredotoča na trgovino z ljudmi in migrante, čeprav je večji potencial spolnega izkoriščanja v zadju vsega skupaj. In uh, tako je tudi v naših državah članicah. Osredotočamo se na neke druge stvari in se ne brigamo za ta problem trgovine za ljudmi. To je problem, ki ga bomo rešili samo z bojem proti zločincem, proti kriminalcem. Pravzaprav gre tukaj za. posledico tako kriminalnih dejanj na eni strani in revščine na drugi strani. No, seveda so lahko tudi ženske iz premožnejših družin eh, žrtve spolnega izkoriščanja, ampak bolj kot so pa družine revne, eh, večja možnost je, da ne bodo videli drugega izhoda, kot da dajo na voljo svoje otroke ali ženske za spolno izkoriščanje. Potem eh, vprašati se moramo tudi, kje prihaja do tega spolnega izkoriščanja. Razpravljamo o spletu. No in deloma je res tako, da nam lahko to, da sledimo tem slikam in skušamo ugotoviti, kdo jih je dal na splet, pomaga pri iskanju žrtev. Ampak istočasno moramo razumeti, da za vsako sliko, za vsakim videom stoji spolna zloraba, ki se je dejansko zgodila. Zato se sprašujem, ali smo res postali tako neobčutljivi, da preprosto ne opazimo, če kakšen otrok ali ženska izgine ali če, ali če se čudno obnašajo, zato ker so žrtve spolnega. Uh, Izkoriščanja. Tukaj tudi ni več dovolj, da se proti temu borijo uh, organi kazenskega pregona, pa bi se proti temu morala boriti celotna družba. Uh, In uh, podobno velja tudi za uh, nasilje v družinah. Uh, celo tukaj v parlamentu imamo kolege, ki vedno ponavljajo, da ne bi smeli govoriti v, o nasilju nad ženskami v družini, ker uh, Obstajajo tudi druge oblike nasilja. To je nezaslišano. Ženske so bile stoletja žrtve nasilja in to, da se še vedno moramo boriti eh, eh, za odpravo tega nasilja, je res sramotno. Upam, da bomo tukaj našli neko družbeno strategijo, zato da se bomo lahko borili proti spolnemu izkoriščanju žensk in otrok. Tako da v naslednjih letih ne bomo vedno znova poslušali, kako so te tukaj, eh, kako je tukaj število primerov spet naraslo. And Mr. Martin. Hvala lepa, gospod Martin. Oui, merci. Euh, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Hvala, z velikim zanimanjem. Sem poslušal kolege in vse druge. Uh, sam seveda sem med tistimi, ki povzujemo revščino ter pa trgovino z ljudmi. Ampak eh, to ni vse, um, to je pomemben faktor, ampak to ni edini dejavnik. Ko ste rekli, nekateri poročijo svoje otroke zaradi revščine in to je realnost in moramo popraviti eh, te stvari. No, lansko leto sem bil na Siciliji in tam je um, ehm, pod za tranzit za trgovino z ljudmi, pa ne samo um, žensk, naprimer iz Afrike in pa iz tretjih držav, pa tudi naprimer ženski iz Romunije. In sem videl, um, kaj se tam počne in kako malo denarja imajo naprimer tuživci v Italiji. Naprimer imamo enega tuživca in pa tri člane osebja, da potem pokrijo celotno Sicilijo. Skratka, nima za dosti denarja za pregon ni zadosti, um, tudi kljub temu, da nekatere organizacije delajo na tem področju. Isto lahko rečemo za Španijo, za Bolgarijo, Romunijo ali pa Belgijo ali Francijo ali pa Nemčijo. Sam sem iz eh, obmejne regije, nekaj kilometrov uh, stran od mene. Naprimer, lahko vidim praktično um, največji bordel v Evropi, več kot tisoč prostitutk, veliko različne trgovine. Uh, veliko različnega izkoriščanja žensk, mladoletnikov, mladoletnic. In to je vsem na očeh. Skratka, kaj želim povedati? Če želimo odpraviti našo dvoličnost in če želimo reči, gledajte, to bo evropski boj, um, boj proti prostituciji in pa trgovini z ljudmi, potem res moramo reči, da je to vprašanje človekove pravice, eh, vprašanje pravic žensk, ampak gledajte, najprej, najprej moramo uskladiti našo zakonodajo glede prostitucije. Kajti v nekaterih državah, naprimer, je to prepovedano, nekje se to dovoljuje, sprejema, karkoli že. Skratka, najprej potrebujemo skladitev. Um, ehm, da zaključim. Glede, vsi, vse evropske institucije moramo reči, da um, bo to vprašanje boja proti um, prostituciji evropsko vprašanje. Ampak za to potrebujemo potem sredstva. Evropska unija je dejala, da bo dala več eh, sredstev Frontexu, kajti Evropska unija meni, da je treba, prav ali pa ne, da je treba se boriti proti uh, migraciji, torej tudi predvsem nezakonit migraciji. No, sedaj sem že skoraj da želel reči spolna migracija, ampak se vidite, zakaj sem se zmotil, torej ta lapsus lingue. Uh, eh, no, ampak Različne institucije morajo delovati, policijski uradi se moramo skupaj bojevati. Ampak kakšna pa so sredstva na voljo? Ne vem, ni jih pravno veliko, ni kakšne posebne proračunske postavke v Evropski uniji, da bomo rekli toliko denarja za nek Frontex, pa ne rekovaje, ki se bo bojeval proti trgovini z ljudmi. Ja, retorika je eno, teorija je eno, ampak predvsem potrebujemo ukrepe um, in teh pa ni ravno videti. Hvala. Okay, thank you, uh, Mr. Commissioner. Uh Hvala lepa. Sedaj se nam je pridružil komisar. Razpravljamo o ukrepih, ki upoštevajo vprašanje spola in ukrepih za boj proti trgovini za ljudmi. Eh, sicer sem želela, da bi končali izmenjavo stališč, ampak eh, no, sedaj je tukaj komisar, tako da bomo slišali še njegove pripombe v zvezi z to pomembno temo. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, spoštovani koordinatorji. Eh, moram povedati, da mi je žal, da nisem bil od začetka tukaj, ampak kot veste, je zame. Eh, danes težek dan, prihajam neposredno iz odbora za nadzor proračuna, kjer so me spraševali o razrešnici. Eh, oni so sicer prijazni kolegi, ampak so zelo strogi. Eh, danes smo obeležili, obeležili pomemben dan, gre za dan boja proti trgovini za ljudmi in ta dan nas spominja na našo kolektivno dolžnost. Nadaljevati moramo z našimi prizadevanji za izkoreninjenje tega groznega zločina eh, in jih okrepiti. Nuriti moramo podporo vsem žrtvam, predvsem pa bi morali o tem razmišljati vsak dan, ne samo danes in tukaj. trgovina z ljudmi se dogaja ne samo v Libiji, kot nekateri menijo. Ne dogaja se samo neki daleč stran od Evropske unije. Dogaja se tudi v naših evropskih družbah. Eh, tega se vsi nekako instinktivno zavedamo, ampak to dokazujejo tudi številke um, spolno izkoriščanje prizadene predvsem ženske in mlada dekleta. Takoj, ko sem prevzel moj portfel pred nekaj leti, sem prevzel tudi področje trgovine z ljudmi. Od vsega začetka sem se zauzemal za operacije in opremljive rezultate. To je bilo možno samo z združevanjem moči med eh, državami, institucijami in agencijami. Eh, in seveda smo morali v to vključiti tudi civilno družbo. Evropski inštitut za enakost spolov in pa naš koordinator za trgovino z ljudmi, razumejo, da je usklajeno delovanje ključnega pomena za nek obširen pristop k boju proti trgovini z ljudmi. Poročilo o ukrepih, ki upošteva vprašanje spola in ukrepih za boj proti trgovini z ljudmi, o tem danes razpravljamo, našteva celo vrsto prednostnih ukrepov. Jaz sem decembra 2017 predlagal, da bi uh, ta boj še okrepili na osredotočen in usmerjen način. Poročilo naj bi pomagalo državam članicam pri spoštovanju svojih zavez iz eh, direktive o boju proti trgovinami z sprejemom um, ukrepov, pri katerih se upošteva vidik spola. To prispeva k našim skupnim prizadevanjem, da bi podpirali tiste ženske in dekleta, ki so trpela zaradi eh, trgovce z ljudmi in pa zaradi zlorab. Deklice so še posebej randljive, ampak one niso edine. Tudi veliko um, mladostnikov moškega spola je žrtev trgovine z ljudmi, so žrtve zlorab in spolnega izkoriščanja. Poročilo ponuja poglobljeno analizo kriminalnih združb, ki sodelujejo v enem izmed najbolj groznih zločinov nasploh, gre za izkoriščanje otrok. Boj proti temu je naša glavna prednostna naloga. Žrtve trgovine za ljudmi morajo dobiti konkretno podporo, njihove pravice morajo biti spoštovane in izvajene. Pred iztekom leta bomo pripravili drugo poročilo o boju proti trgovini za ljudmi. Eh, tam bomo predstavili vzorce na osnovi podatkov in trendov, opisali bomo naš napredek na področju boja proti trgovini za ljudmi v Evropski uniji. Na današnji dan, dan boja proti trgovini za ljudmi, torej to obeležujemo tako v Evropski uniji, kako tudi drugot po svetu, vas vabim, da združite moči in da ste del teh prizadevanj družba ne more več dovoljevati eh, spolnega izkoriščanja. Žrtve moramo obravnavati za spoštovanjem in dostojanstvom, ki si ga zaslužijo. Eh, potrebna je nična toleranca do kulture nekaznovanosti. Predvsem pa je treba preprečiti to, da bi še več ljudi postalo eh, žrtve trgovina z ljudmi, z ženskami, z deklicami je v nasprotju z našimi osnovnimi vrednotami in načeli. To je pravica do dostojanstva in tega, da živiš uh, življenje brez strahu. Uh, v evropskih družbah in tudi drugot po svetu ni prostora za trgovino za ljudmi. Imamo moralni imperativ, da poskrbimo za to, da se to ne bo več dogajalo. Potrebujemo rezultate in ne zgolj besede. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo našim gostjam prosim, da podate kratke odgovore na vprašanja in pripombe. Dve minuti, prosim. Hvala. Mislim, da se vse vaše pripombe nanašajo na to, o čemer smo govorili. Torej, treba je uskladiti zakonodajo, Eh, sedaj imamo toliko okvirov, toliko direktiv, ki se potem na različen način izvajajo na nacionalni ravni. Malin Bjork je govorila tudi o pomenu povpraševanja. Eh, potem spet eh, naši sodni sistemi se med seboj razlikujejo, pravni sistemi se med seboj razlikujejo. Nikoli ne bomo dosegli polne uh, usklajenosti. Ja, res je, če bi znižali povpraševanje, bi znižali tudi možnost polnega izkoriščanja. Uh, Eh, morda bi lahko harmonizirali zakonodajo vsaj delno. No, strinjam pa se tudi s tem, kar ste povedali o izobraževanju. Um, pogosto je tako, da obstajajo jasni znaki za to, da je nekdo ogrožen. In š, tudi šole in družba morajo biti pozorni na to. Uh, ko govorimo o specifičnih manjšinah, skupinah, Also on the possibilities and support do we send to the like specific V glavnem treba je podpreti tudi specifične etnične skupine, recimo Rome, potem treba se posvetiti tudi migrantom, jih integrirati. Uh, Eh, veliko ukrepov obstaja. Eh, seveda ne moremo vsega skupaj vreči v en koš, ne moremo pričakovati, da bo to rešila samo policija ali pa izobraževanje. Ne, treb, potrebujemo različne pristope in samo potem nam bo uspelo. Nimam časa, pa tudi ne potrebujem za dosti časa. Uh, um, ker je tukaj gospod komisar in to, da je tukaj, je zelo zgovorno um, in nas zelo pomaga. Nekaj odgovorov na vprašanje. Zelo spremljamo obveznosti držav članic iz direktive, tako da zagotovimo ustrezno izvajanje v praksi, komisija to vedno podpira, potem imamo zelo celosten pristop in se skozi podarjamo, da državljani EU so večina žrtev Eh, to res je vprašanje, ki je povezano z nezakonitim preseljevanjem, ampak ni to edini problem. Potem naprej, vedno želimo poskrbeti za to, da bodo finančna sredstva v skladu s prioritetami. En primer, naprimer, kako rešiti vprašanja, ki jih izpostavlja parlament. Tukaj financiramo tudi čezmejne projekte preko ISF in tudi komisija tukaj marsikaj počne. No, prav tako pa tudi delamo preko različnih programov za financiranje v okviru različnih služb. Naj pa še izpostavim to, kar smo tudi podarili v našem sporočilu v sledi 2017. Moramo preprečiti nekasnovanost. To mora biti naš končni cilj. Potem moramo prekiniti pretok denarja in tudi odpraviti popraševanje po takšnih oblikah zlorabe. No, gledajte, morda nimamo celostne strategije, ima pa zelo operativne ukrepe in to ste prej dejali. To je vse zelo ciljno usmerjeno, zelo konkretno in potem vidimo rezultate in potem tudi zelo tesno sodelujemo z državami članicami. Hvala lepa za vaš čas in hvala lepa vsem drugim. Uh, uh, hvala lepa za to zanimivo razpravo. Hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli. Hvala za zanimiv nagovor. Hvala tudi vsem drugim govorcem in gospod Mato Lopez, hvala lepa, da ste so predsedovali temu sestanku. Glede na člen 23 predstavek eh, in drugi stavek eh, se zdaj pričakuje dokument, enako tudi glede na člen 20 eh, direktive za um, boje proti trgovini. Do konca tega leta ne bi pripravili naš dokument. Hvala lepa, sedaj pa gremo naprej. Kolegice in kolegi, Barbara Spinelli, lepo prosim, če prijete sem, na mesto mene. Hvala lepa in vsem lep konec tedna.